popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament v skladu z členom 231. odstavkom poslovnika. Velja ta popravek za sprejet, če v 24 urah po napovedi tega popravka nobena politična skupina ali pa minimalno število poslancev ne bodo zahtevali glasovanja. Popravek je na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja in e, naslov bo objavljen v eh, zapisniku prihodnje seje. Naj vas eh, obvestim tudi, da bom v sredo.